smo dobili zahtevo po spremembi v nekem odboru in sicer Marko Sprecel, ki je bil član odbora eh, za, ki, oziroma bo na mesto gospoda Marja član pododbora za preiskave glede izpustov CO2 iz izpušnih plinov.